aktov v okviru rednega zakonodajnega postopka. Obveščam vas, da bo v sredo predsednik eh, sveta skupaj z mano podpisal zakonodajne akte v skladu z 74. členom poslovnika. Naslovi teh pravnih aktov bodo objavljeni v zapisniku današnjega zasedanja. Potem še nadaljna informacija Evropska ljudska stranka in pa stranka.